Prav imate, prosim, da tudi svojim kolegom poveste, da zasedejo svoje mesto, tako da lahko začnemo. Pravkar ste vi tisti, ki ste govorili. Kdo je tisti, ki je govoril? Ah, vi, ja, hvala lepa, gospa, za ta nasvet. Äh, Najlepša hvala, s tem odpiramo zasedanje s poročilom. Luis Manuel Dines, generalni sekretar RD, nekdanje socialistične demokratske stranke v Venezueli, v regiji Guarico, je bil včeraj ubit na političnem sestanku med volilno kampanjo v Venezueli. To je bilo srečanje, ki se ga je odeležil z ženo župana Karakasa, ki je trenutno v zaporu. Torej, z Lilijan Tinto. Toliko o situaciji tam. Mislim, da bomo danes na, predsedn, na konferenci predsednikov sprejeto, saj predsednik eh, Šulc mi rekel, da bomo to najavili, da ima naša delegacija pravico tja odpotovati tudi okoli datuma volitev kot uradna delegacija parlamenta. Če bo to mogoče, ne uradno kot uh, um, opazovalna misija, kajti pogoji za to niso izpolnjeni, ampak kolik, kolikor je to le mogoče, bomo se tja odpravili. Torej, to je vse, kar sem želel povedati uh, v okviru sporočil. Zdaj prehajamo dejansko na poročilo o razmerah v Venezueli. Imeli smo pripravljalno misijo, ki je potekala od 4. do 7. novembra. Sodelovali so jo gospod eh, Mato, gospod eh, Hauriko in gospod Maura, tako da bi prosil, da nas nakratko obvestite o misiji, kateri od vas bo vzel besedo. Gospod Vari, izvolite. Yes. Dobar dan, hvala lepa, gospod predsednik. Sklepam, da bo kolega Gabriel Mato dopolnil to, kar bom sam povedal. Verjetno veste, da je Evropski parlament februarja leta 2014 sprejel resolucijo, v kateri smo predlagali, da v Venezueli opravimo raziskovalno misijo. 12-članska delegacija se je ukvarjala s tem vprašanjem, predsednik Brok je bil vodja delegacije. Obrnili smo se na vlado, kajti od nje potrebujemo dovoljenje za obisk. Tega nismo dobili, zato smo pripravili manjšo delegacijo, samo trije člani so bili v tej delegaciji, kot je povedal že kolega Brok, kolega Mato iz ELS, gospod Maura iz ALDE in jaz iz SD smo sestavljali to delegacijo, torej samo tri skupine. Preden smo opravili ta obisk, smo seveda želeli dobiti uradno dovoljenje tudi strani venezuelske vlade, ampak venezuelska vlada ni bila pripravljena podati uradnih vizumov za ta obisk. Vseeno smo se odločili, da bomo tja odpotovali, kajti začela se je že predvolilno obdobje in nam se je zdelo res ključnega pomena, da parlament opravi to misijo. Upoštevali smo tudi navodila predsednika Broka, namreč, da bi v to eksploratorno raziskovalno misijo vključili manjše število poslancev, zgolj trije smo bili. Kot rečeno, ta obisk ni bil uradno dovoljen, niti nas niso lepo sprejeli strani venezuelcev. Venezuelska vlada nam ni dala uradnega dovoljenja za ta obisk. Vseeno pa smo to misijo opravili nemoteno, nismo bili ogroženi, lahko smo se srečali z vsemi tistimi, s katerimi smo se želeli srečati. Če nakratko predstavim zaključke te misije, najdete jih tudi v poročilu, ki smo ga porazdelili. Bili smo v stiku s številnimi organizacijami civilne družbe, s političnimi organizacijami iz Venezuele, z politologi, z ekonomisti, z opozicijskimi strankami, z apostolskim nuncijem. Z vatikanskim nuncijem smo se srečali tudi z nevladnimi organizacijami, potem z novinarji, z vsemi tistimi, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, z mediji smo se srečali. Skratka, srečali smo se celotno politično in civilno družbo v Venezueli. Z venezuelsko vlado pa žal nismo uspeli vstopiti v uradni stik. Prosili smo, da bi nam organizirali sestanke z nacionalno volilno komisijo, pa tudi z drugimi organi venezuelske vlade. Tega nam niso omogočili, niso nas želeli sprejeti. Zato v tem poročilu ne omenjamo stališča venezuelske vlade, kar je logično. Sicer smo slišali kar nekaj pričevanj, vsi so bili predvsej enotni glede zadev, ki jih bom sedaj tudi predstavil. Najprej sklepi. Venezuelski državljani trenutno živijo v težavnih okoliščinah. Verjetno veste, gospe in gospodje, da govorimo o državi, kjer je stopnja kriminala res zelo visoka. 25 tisoč umorov letno se zgodi v tej državi, tudi gospodarsko stanje je precej klavrno. Inflacija je skoraj da 200 odstotna. Menjalni tečaj je takšen, da so se državljani znašli res v groznem položaju. Menjalni tečaj je uradni in neuradni, vezan je peto na dolar. Državljani morajo plačevati ogromne količine denarja za kakršnekoli storitve, tudi za zdravstvene. Srečali smo se s številnimi organizacijami in te organizacije resnično strah ne upajo si izraziti svojih stališč. Naš obisk se je zato zgodil ob pravem času, ker so ljudje želeli povedati, kaj se dogaja, obrazložiti stvari. Verjetno se spomnite, da so na zadnjih predsedniških volitvah pred dvema letoma izvolili predsednika Madura. Razlika med prvim in drugim na volitvah je bilo nekje 225 tisoč glasov. Prišlo je tudi do protestov v državi, do nasilnih protestov na ulici. 43 mrtvih je bilo med protestniki in policisti. Zagotovo je policija uporabila tudi represijo na teh protestih. Vseeno, gospe in gospodje, pa smo ugotovili, da so se stvari še dodatno poslabšale številne izvoljene so umaknili z funkcije, potem so izvoljene župane ter pomembne politične voditelje začeli sodno preganjati, pridržali so jih, prav tako so pridržali in zaprli študentske voditelje, člane opozicije. Zato se je vsa opozicija združila v Mesodemokratiko, ki združuje 28 strank, ki zajemajo celoten politični spektr od ekstremne levice do ekstremne desnice, zastopajo pa venezuelsko prebivalstvo. Bom zaključil zelo hitro. Kakšne sklepe lahko potegnemo? Kar nekaj sodnih procesov je bilo sproženih zoper opozicijske voditelje in v teh postopkih niso zagotovili vseh procesnih pravic, ki bi jih kot pravna država morali Poleg tega nismo mogli priti do zaključka, žal, da je pravosodna vaja oblasti v Venezueli neodvisna od vlade, ker ni. Volilni proces, ki smo ga spremljali pred volitvami 6. decembra, je bil poln pomankljivosti. pogoji politične igre niso bili enakopravni, vlada je imela pod seboj tudi medije, ni na voljo enakih priložnosti v tem predvoljenem procesu. Opazovalna misija tako žal ne more potrditi, kaj se je na tanko dogajalo na teh volitvah, ali je prišlo do goljufi ali ne, zato ker uporabljajo zelo dovršen električni sistem glasovanja. Lahko povem, da je trenutno vlada pod precejšnjim pritiskom. Od 6. decembra je oblikovana tudi opozicija, ki nasprotuje vladi. Razmere v državi so zelo težavne. Zato, gospod predsednik, predlagamo, da bi Evropski parlament še naprej spremljal politične razmere v Venezueli. Zelo pomembno je, da oblikujemo delegacijo, o kateri smo se že dogovorili na plenarnem zasedanju in upam, da bo ta širša delegacija lahko obiskala državo ne v funkciji tehničnega opazovalca volitev, temveč kot pomembna politična sila venezuelski politični proces bi zagotovo bil vesel, če bi dobili našo pomoč. Hvala. Hvala lepa, kolega Mato. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal kolega Hauregi. Kolega Diasa so ubili sredi političnega srečanja, kot je rekel predsednik na samem začetku tega sestanka to ni nek izredni dogodek, to je pač politična realnost, ki jo v Venezueli doživljajo. V tej državi so vla, v pogonu protidemokratične sile. Očitno je, da v Venezueli danes ni svoboščine, ni svobode, ni delitve v oblasti, ni enakopravnosti. Nacionalna volilna komisija ni opravila svoje vloge, ni zagotovila svobodnih volitev, opozicija nima mesta v tej državi. Vidimo, koliko polen so jim vrgli pod noge. V volilnem okrožju so pogosto streljali na posameznike, na kolega iz posameznih ok volilnih okrožij bodi si jih preganjajo, bodi si jih ubijajo. Takšna je torej današnja svoboda v Venezueli. Zato se strinjam s predsednikom, ki pravi, da bi morali storiti vse za to, da bi 6. decembra bili v Venezueli, ko bodo potekale volitve. Mislim, da bi morali zavrniti vsa selektivna vabila na obisk v to državo, v okviru katerih naj bi podpirali ta režim ampak ta režim se nikakor ne da motiti. Razmere v Venezueli so grozne, v zadnjih nekaj dneh so mesti demokratiki tudi preprečili, da bi ji podelili nagrado Saharova in njene člane tudi ubijajo na ulicah. Predlog. Mi imamo možnosti, da bi zdaj govorili samo o Venezueli eno uro danes, kajti tudi glasovati moramo. Tako da predlagam, da damo sedaj besedo še nekaterim, potem pa da znova razpravljamo o tem, če bomo končali z glasovanjem pred deseto uro. Je to pošteno, kajti mislim, da je res nujno, da izvedemo glasovanje. Imamo več predlogov sprememb, zato bom sedaj dolgo besedo. Uh, naslednjemu, samo še enemu, potem pa bomo dali uh, besedo drugim, če bomo z, zaključ, z razpravo oziroma z glasovanjem končali prej. Eh, Hvala lepa. Prihajam iz novinarskega sveta in mislim, da bi morale vse informacije, ki jih podajamo, biti preverjene. Še enkrat moramo preveriti, ali je do tega uboja, ki ga je predsednik izpostavil, res prišlo na političnem dogodku. Preveriti moramo zadeve, preden karkoli trdimo. Ne moremo pa zauzeti stališča, ne da bi predhodno stvari preverili. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi glede delegacije. Mislim, da smo na podlagi agende, ki smo imeli delo dobro upravili. Dejstvo je, da imamo na voljo določene informacije, ki pa so tudi očitno protislovne. Uh, Kot prvo, delegacija pravi, da je ta grozljiv režim dovolil, da je upravila svojo misijo nemoteno. Ne vem, ali lahko res trdite to, kar trdite. Vi ste se namreč pogovarjali zgolj z delom prebivalstva, tako da ne vem, ali je res celotna opozicija poenotena. Res je, da so gospodarske okoliščine v tej državi precej težavne, ampak vse so posod po svetu. Res je, da je v državi tudi kar nekaj revščine. Vlada je svoje naravne vere uložila v to, da se odpravi število revnih. Včasih je bila revščina prisotna med 80 odstotki državljanov. Danes je revščina precej na nižji stopni. Slišali smo, da je Maduro prejel 25 odstotkov glasov v prvem krogu. Rekli ste, da je bila razlika med prvo in drugo vrščenim na volitvah zgolj dobrih 200 tisoč glasov. Vseeno je to veliko. Ne vem pa, zakaj sedaj dvomite v sam volilni sistem kot tak. Zakaj tako izpostavljate nasilje, ali je Venezuela najbolj nasilna država na svetu? Ne. Honduras je država, kjer je nasilje najbolj prisotno. Svetovna zdravstvena organizacija je to izpostavila. Gospod Celaja naj bi izpostavil tudi dejstvo, da so ubili 70 novinarjev, ampak v okviru svoje misije niste teh dejstev potrdili. V Kolumbiji so lani ubili 100 posameznikov, ki se zauzemajo za človekove pravice. Kar zadeva dejstvo v Kolumbiji, ta smo lahko potrdili v okviru volilne misije, ki smo jo tam opravili slišali smo, da je v Venezueli ogromno televizijskih kanalov, 180 naj bi jih bilo, 78 v državni lasti, 22 v zasebni lasti, ampak Venezuela ima tudi tri zelo pomembne televizijske kanale, kjer ni državnega nadzora. Tako da res prosim, da preverite svoje trditve. Kaj se je dogajalo naprimer na veleposlaništvu v Kubi? ko so med državnim udarom zadržali diplomata v, na veleposlaništvu. Če nekdo, nek politik, želi vreči v zrak veleposlaništvo, ki bi moralo biti zavarovano tudi s pomočjo ženevskih konvencij, je to državni udar. Tako da se prosim vzdržite izjav, ki ste jih prej podali. Gospod Nart, vas nikoli ne prekinjam, kadar govorite, tako da mi tudi vi ne boste imeli besede. Najlepša hvala. Če bomo imeli možnost, če bomo glas, eh, glasovali hitro, bomo lahko s to razpravo še nadaljevali. Gospodi, kolegice in kolegi, povedal sem, da so nekoga ubili ob prisotnosti eh, vdove političnega zapornika. To on vsekakor za nas je, to sem tudi jasno povedal, nisem pa nikakor rekel, kdo naj bi bil odgovoren za to dejanje. Mislim, da si tega nihče tudi ne dovoli. Tako da, kot rečeno, bomo s to razpravo nadaljevali. Vzel sem tudi na znanje, da Venezuela ni država z najvišjo stopnjo kriminala, temveč je šele druga na tem seznamu, ampak to pravzaprav stvari ne postavi zelo drugačno luč. Zdaj bomo glasovali. Poslovnik. Postopkovno. Nimate besede, rekel sem, da uh, bomo sedaj glasovali in če bomo dovolj hitri, bomo potem razpravljali. Postopkovno vprašanje imam. Vidite, imam zdaj mikrofona. Merci. Danke. Skratka, zdaj bomo glasovali in potem bomo pomožno, mo, če bo le možno, uh, razpravljali in potem bom tudi jaz odeležil te razprave. Torej, glasovali bomo o poročilu Kitajska. Rad bi povedal, da je bil predlog spremembe 324 omaknjen. Eh, rad bi povedal tudi, da je skupina SND. A lahko prosim tam nekoliko tiše se pogovarjate. Gospe, tam zadaj, a lahko prosim se nehate pogovarjati in eh, greste ven, če, že, če želite se pogovarjati? Torej, politična skupina SND je predlagala, da se kompromisni predlog spremembe številka 13 spremeni z ustnim predlogom spremembe oziroma dopolni z ustnim predlogom spremembe. Torej, gre za predlog spremembe, s katerim naj bi se ognili, da bi bila kakšna neskladja oziroma nesporazum z odborom INTE. Ali ima kdo kaj proti temu? da dodamo ustni predlog spremembe k kompromisnemu predlogu 13. Jaz bi to priporočal, kajti kadar spor ni nujen, nima smisla. Vidim, da nihče ne ugovarja, torej smo to tako sprejeli, torej bomo o tem glasovali skupaj s predlogom spremembe številka 13. Torej začnemo z glasovanjem, želi poročevalec še kaj povedati pred tem? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Heel kort, ik eh, ben de schaduwrapporteur. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje, pa tudi za zelo prijat, prijetno vzdušje, v katerem smo delovali. Že to je dober stavek in nastavek. Torej, pridemo na deveti kompromisni predlog, številka devet za, proti, zdržani sprejeto. Potem preglasujem 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še jaz moram najti svoj glasovalni kartonček. 179 za, proti, vzdržani. Zdržani. Zavrnjen. Prele smo imeli 180 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani. Še enkrat za. 189. Predlog spremembe 189 pa nova. Gospod Galer, to je zapisano v glasovalnem seznamu ELS. Dobro jutro. Torej, kdo je za? Predlog smo imeli 189 proti. Vzdržani, zavrnjen. Sto enaindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. 193 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Does it not work? Hmm? It's only going to be 29 za, 25 proti sprejeto. mar ne deluje moja kartica? 194 za. Proti. Zdržani. Glasujemo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 28 za, 29 proti, zavrnjen. 195 za proti, vzdržani sprejet. 196, 197 za, proti, vzdržani sprejet. 198 za, proti, preverimo. Ja, Konec glasovanja. 36 za, 27 proti sprejeto. Kompromis 11 za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 12. Za kompromis 12. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis 13 z ustnim predlogom spremembe, ki sem ga predstavil za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 16 smo že izglasovali, prav. Torej, predlog so imbe 203. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 204 za, proti, zdržani, zavrnjen. 205 za, proti, zdržani, zavrnjen. 206 za, proti, zdržani, zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 199 smo sprejeli? Ne. 209 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 211. Preverimo. 211 za. Ne, 210 smo sprejeli, ste glasili samo 211. Za. Proti. Sprejet. 212 za. Proti. Zdržani. Preverimo. 212. Ja, Konec glasovanja. 35 za, 26 minus, prejet. ne, zavrnen, zavrnen. 214 za, proti, zdržani, zavrnen. 215 za, proti, zdržani, sprejet. 216, da? proti, zdržani. Mislim, da je sprejet. Ali preverimo? Prav, pa preverimo 216. Mislim, da imaš prav. Konec glasovanja. 32 za, 37 proti zavrnen. Naj povem, da pri ELS imamo dva glasova preveč. Sicer to ni pomenilo nobene razlike. Od liberalcev jih je vedno preveč. Torej prosim, da to uredite znotraj ELS, tako da bomo imeli dva manj, ki glasujeta. Smo pri 214, ne, pri 217 za, proti, vzdržani sprejet. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 220 za, Proti zdržani sprejet. 229 za. Proti zdržani zavrnjen. 231-232 za. Proti vzdržani sprejet. 233 za. Proti vzdržani sprejet. Kompromis 17 za. Proti vzdržani sprejet sprejet. Kompromis 18 za, proti zdržani sprejet. 251 za, proti zdržani zavrnjen. Kompromis 19 za, proti sprejet. Kompromis 20, prosim. Kdo se želi vzdržati? Hvala, gospod Šolc. Bom zapisal za anale. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani. Dvesto enajstdeset za, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 262 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 264-265 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 266 za. Proti. Vzdržani. SD in ELS se nista tukaj zelo odrežila glasovanja. Torej, demo 266 za, proti, vzdržani, sprejet. S tem prihajamo na kompromis 21, če vidim prav. Ja, še 273 moramo glasovati. Gomez, za proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Konec glasovanja. 35 za, 29 proti, sprejet. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 274 za, proti vzdržani sprejet. 278, 79 in 80, mislim, da so tukaj uh, asistenti teh gospodov enaki, tako da so predlogi sprememb tudi enaki. Ne? Torej, kdo je za te tri predloge sprememb? Proti? vzdržani, sprejet. Zdaj prehajamo na 284. Za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 16 za, 47 proti zavrnjen. Torej, vsi poskusi, da bi ta predlog spremen bo uspel, so spodleteli. Kompromis 22 za, proti, zdržani, sprejeto. 290 za, proti, zdržani, zavrnjen. 294 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 295 za. Najprej verimo 294. Kastaldo Korao. Konec glasovanja. Res, prav imate. 40 za, 22 proti sprejet. 295 za, proti, zdržani, sprejet. 300 za, proti, vzdržani, sprejet, 301 za, proti, vzdržani. Tudi ni posem jasno. Dajmo še enkrat, 301 za, proti. Preverimo. abstinence. Konec glasovanja. 29 za, 35 proti, 2 od 2 vzdržana, zavrnjen. Kompromis 23 za, proti, vzdržani sprejet. Zdaj prehajamo na predlog spremembe 303 za, 303, tukaj še za, proti, vzdržani sprejet. Zdržani, zavrnjen. 308 za, proti, zdržani, zavrnjen. 312 in 313 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, zdržani, sprejet. 316 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 25 za, proti, zdržani, sprejet. 329 za, Tristo štiriindvajset je bil umaknjen. Tudi ta je bil umaknjen. Saj tako imam jaz zapisano. 322 in 324 sta bila omaknjena. Tako sedaj prehajamo na 329. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 311. Za. Se pravi, čujem. 331. Za. Borgezijo je. Proti. Zdržani. Zavrnen. Kompromis 26. Za sproti, vzdržani, sprejet. Torej, zdaj pridemo na 336 za, proti. To je spet nejasno. Dajmo še enkrat, kdo je za 336? Kdo je proti? Zelo zanimivo zavezništvo, moram reči. Kaj takega pa še nisem videl. To je tudi treba zapisati nekam. Od posem desno do lajneja. Konec glasovanja. 36 za, 26 proti sprejeto. 337 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 344 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 345 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 327 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. Tristo sedeminštirideset za, proti, vzdržani, kot sem rekel, napovedal, zavrnjen. Tristo šestinštirideset za, proti, sprejet. 348 za, proti, ne, ne, ni brezpredmeten, smo ga sprejeli. 348 za, proti, zdržani, zavrnjen. 300 prav, puti kofer, pa preverimo. Konec glasovanja. Samo sekundico. Bomo še enkrat. Prehitro smo prekinili glasovanje. Prosim vas, da ponovimo. Konec glasovanja. Torej, 25 za, 35 proti, predlog spremembe je zavrnjen. Tako ima sedaj Lajnen dodatno možnost 349, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. Sprejet. Pa preverimo. Je možno, da vidim tako visoko. Preverjamo zato, ker ti ljudje tle na tej strani ne razume njegove veličine. Konec glasovanja. 35 za, 22 proti, 4 vzdržani, sprejet. Sedaj gospod Schaffhauser, 350 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 351 in 352 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 353 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 33 za, 31 proti, 3 vzdržani, sprejet. 354 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 355 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 358 za, proti, vzdržani. Kdo je za 358? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 364 za, proti, vzdržani, preverimo, ampak mislim, da je sprejet. die Abstimmung ist beschlossen. Konec glasovanja. 36 za, 29 proti sprejet. 365 za, proti, zdržani, sprejet. 366 za, proti, zdržani, sprejet. 367 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kaj? 367. Zdaj pa 368 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 369 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 370 za, proti, vzdržani, sprejet. 371 za, proti, vzdržani, sprejet. 372 za, proti, vzdržani, sprejet proti, držani, preverimo. Konec glasovanja. 31 za, 30 proti, 6 vzdržanih, predlog je sprejet. Zdaj pa na 373, 374, 375, 376 in 377. Vsi so identični. Torej, očitno je nad vsemi visel sočasno sveti duh. Za? Proti? Vzdržani, preverimo. Jakšo je glasovanje? Konec glasovanja. 31 za, 34 proti, predlog spremembe je zavrnjen. Torej vse priprošnje niso nič pomagale. Trisoseminsedemdeset za, proti, vzdržani, preverimo. Dobro,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 ne morete takoj presoditi, da imajo vsi ti kolegi isti avtomobil. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani. Preverimo. Ja, Konec glasovanja. 35 za, 23 proti, 7 zdržanih sprejet. 387 za, proti, zdržani, zavrnen. 388 za, proti, zdržani, zavrnjen. 389 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 29 za, proti, zdržani, sprejet. Potem prehajamo na 370. 97, za, proti, zdržani, zavrnjen. Naslednji je 390, ne, 399, za, proti, zdržani, zavrnjen. 403 za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverimo. Verjetno res. Ampak nikar ne postanimo tukaj naduti. Konec glasovanja. 36 za, 25 proti, 6 držanih, sprejet. Naredili smo napako in sicer kje sta to? Torej nismo glasovali o 384 in 385. Tako da vas prosim, da se vrnemo k tema predlogoma, kdo je za 384, kdo je proti, zdržani, zavrnen. 385 za, proti, zdržani zavrnjen. Preverimo. Gospod Tutikofer bo poskusil še enkrat. Preverimo. 385. Konec glasovanja. Tudi predsedniki se lahko zmotijo. Kje smo potem ostali? 404 za, proti, ozdržani. Ob odeležbi polovice parlamenta sprejet 407, proti, ozdržani, sprejet 408 za, proti, ozdržani, sprejet 409 za, proti, ozdržani, sprejet 409. 412 za, proti vzdržani sprejet. 413 za, proti vzdržani sprejet. 414 za, proti vzdržani sprejet. 415 za, proti vzdržani sprejet. 416 za, proti vzdržani zavrnen. 419 za, proti vzdržani sprejet vzdržani. Preverimo. Konc glasovanja. 33 za, 30 proti, 3 vzdržani sprejet. 420 za, proti, vzdržani zavrnjen. 422 za, proti, vzdržani zavrnjen. 423 za, proti, vzdržani, sprijet. 424 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 425 za, proti, vzdržani, zavrnjen. kaj pa zdaj, kaj smo zdaj sprejeli? Nič od tega. 421 za, proti, zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 26 za, 39 proti, 1 zdržan, zavrnjen. 417 za, proti, vzdržani. Preverimo. Je 423 eh, potrjen in ta brezpredmeten. Zato, ker smo sprejeli 423. 418 zdaj. Za proti. Preverimo. Znova tista diagonalna uskladitev. Od Leinena do Schaffhauserja. Konec glasovanja. ELS ima znova enega preveč. še vedno eden preveč. Plenkovič, kaj pa kdo pa drug? Zdaj pa je v redu. Sprejeto 33 za 31 proti. Dva zdržana. 426 za, proti, zavrnjen. 427 za proti vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 42 za, 23 proti sprejet. 428 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 30 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 434, tako daleč stran. Kar dobro nam gre. 434 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Torej, naslednje 435, 435 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 436 za, proti, vzdržani, preverimo. 436. Betini, torej elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 31 proti, zavrnjen. Štiristo štirideset za, a osemintrideset nismo glasovali, ne samo šestintrideset. Štiristo osemintrideset. Sprejet. 438, da. Tisti je bil prej zavrnjen, ker je bilo glasov enako. 438, za. Proti, zdržan je zavrnjen. 440, za. Proti, zdržan je zavrnjen. 441, za. Proti, zdržan je zavrnjen. 442, za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 449 za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 453 za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 454 za. Proti. Zdržani, preverimo. Konec glasovanja. 40 za, 24 proti, sprejet. S tem prehajamo na 459 za, proti, zdržani. Preverimo. Ja, Konec glasovanja. 27 za, 26 proti, 11 vprašanj sprejet. 460 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 463 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 465 in 466 za, proti, vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 35 za, 22 proti, sprejet. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 472 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 32 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet 479 Pro, za, proti, vzdržani, zavrnjen 481 za, proti, vzdržani, zavrnjen 484 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis 5 za, proti, vzdržani, Sprejet. Kompromis 6 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 51 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 56 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 57 in 58 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. smo tega sprejeli, 57 smo sprejeli, potem preidemo na 64 za, proti, zdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti vzdržani, zavrnem 69 za, proti vzdržani, zavrnem 70 za, proti vzdržani, zavrnem 71 in 72 za, proti vzdržani, zavrnem 73 za, proti vzdržani, zavrnem ELS, kako ste glasovali? Kdo je proti? Sprejet. 74 za, proti, vzdržani. Preverimo. Kolegice in kolegi, resnično prosim, da vsi sodelujete pri glasovanju. Če tega ne storite, potem ne morem pravilno oceniti in potem smo samo še počasnejši, ker moramo glasovati elektronsko, ker ti nimam pregleda. Konec glasovanja. Za, 33 proti, zavrnem. Kateri je bil to? 74. 75 za, proti, zdržani, zavrnjen. 76 za, proti, zdržani, sprejet. 77 za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdaj pa spet, trije, Predlogi sprem, kjer avtorska pravica ni razjasnjena. 78, 79, 80 za, proti, zdržani, zavrnjen. 81 za, proti, zdržani, zavrnjen. 82 za, proti, sprejet. 83 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. Petinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Preverjamo. Schlossen. Konec glasovanja. 25 za, 36 proti. Zavrnjen. Gospod Butikofer danes neverjetno ustraja. Šolc, 86 za, proti, stržani, zavrnjen. 87 za, proti, stržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, preverimo. Ne, ne, zavrnjen je bil. Zavrnjen. 89 za, proti, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani. Preverimo. Mislim, da je sprejet. Konec glasovanja. 42 za, 25 proti sprejet. 96 za, proti. Res, še enkrat prosim, 96, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjen. 97 za, ja, proti, zdržani zavrnjen. 98 za, proti, zdržani, zavrnjen. 99 za, proti, zdržani, sprejet. 100, 101, 102, 103 za, proti, zdržani. Preverimo, ampak mislim, da je sprejet. 38 za, 29 proti sprejet. To pomeni, da smo zdaj pri 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 107 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 108 za, proti, vzdržani, sprejet, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 za, proti, zdržani, zavrnjen. 108, 111 za, proti, zdržani, zavrnjen. 112 za, proti, zdržani, sprejet. 113 za, proti, zdržani, zavrnjen. 114 za, proti, zdržani, zavrnjen proti vzdržani. Zavrnjen. 115 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 116 za, proti vzdržani. Sprejet. 117 za, proti vzdržani. Sprejet. 118 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 119 za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 in 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 in 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 130 za, proti, zdržani, zavrnjen. 131 za, proti, zdržani, zavrnjen. 132 in 133 za, proti, zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 32 za, 34 proti, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, aha, ta je brezpredmeten. 137 za, proti, vzdržani, sprejet. 138 za, proti, zdržani, sprejet. 139 za, proti, zdržani, sprejet. 140 za, proti, zdržani, sprejet. 141 in 142 za, proti, zdržani, zavrnjen. 143 za, proti, zdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, sprejet. 155 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za proti, vzdržani, sprejet. Zdaj imamo 2, 3, 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejet. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen, 22 za, proti, zdržani, zavrnjen, 23 za, proti, zdržani, zavrnjen, 24 za, proti, zdržani, zavrnjen, 25 za, proti, zdržani, zavrnjen, 26 za, proti, zdržani, zavrnjen, 26 za, proti, zdržani, zavrnjen. 27, 28 in 29 za, proti, zdržani, zavrnjen, ni. 30 in 31 za, proti, zdržani, zavrnjena, 32 za, proti, zdržani, zavrnjen. 33 in 34 in 35. Zelo zanimiva sestava, vidite. Za, za, proti, zdržani, zavrnjen, kompromis 4, za, proti, zdržani, sprejet, predlog spremembe 42, za, proti, zdržani, sprejet zavrnjen, 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gospod Lajnen? Da bomo povsem pravični, bi morali še enkrat glasovali o 194, tu smo imeli 28 eh, za in 29 proti, potem ste kasneje ugotovili, da je imel ELS dva glasova preveč, tako da bi prosil, če enkrat še preverimo. Kolega, pri točkah, kjer smo ugotovili, da je tako, smo to popravili, le še enkrat ne in tam je bila razlika šest glasov, tako da so bile še vedno štiri glasi takšni, eh, da je bilo razlike, tako da bomo kar obdržali odločitev. Ne, pri 194 ste imeli 28 in 29, ampak tam smo pazili, takrat ni bilo več dveh glasov več. Vem, ampak šele kasneje ste to povedali. Ne, to smo povedali pri tistem glasovanju, kjer je bilo glasovanje 36 proti 32 in sem rekel, ne bomo tega glasovanja ponovili, ker eh, sta, tudi če sta bila dva preveč, je še vedno razlika štiri. Tako da se zaradi tega nisem omaknil. Ni bilo tako jasno, ampak zdaj pač je. Hvala. Prav, zdaj glasujemo elektronsko o celotnem osnutku poročila. Prosim, da glasujete era porque eu gosto de deixar que eu cometi. Konec glasovanja. Poročilo je potrjeno s 52 glasovi za, petimi proti, devetimi vzdržanimi. Najlepša hvala, čestitam poročevalcu in poročevalcem v senci. Mislim, da je bilo pametno, da smo preložili razpravo tako, da smo se lahko dejansko sedli še enkrat skupaj. Zdaj pa je ura že deset, tako da moramo oditi iz dvorane. To pomeni, da eh, razprave o Venezueli ne moremo nadaljevati. Na naslednji seji pa so, to seveda lahko storimo, najkasneje pa 7. decembra po volitvah. Najlepša hvala vsem. Yeah. Uh, uh,